katere države prihajamo, stranke, iz katere prihajamo in ne glede na to, kateri instituciji pripadamo. Samo skupaj lahko dosežemo to, ta cilj. Grazie, ministro, la discussione. Hvala. Hvala, s tem smo končali to razpravo. l'ordine del giorno. Torej, na dnevnem redu so sedaj izjave sveta in komisije o boju proti homofobiji v Evropi. In dajem besedo ministru Bamenu, prosim. Gospa predsednica, poslanke in poslanci, dragi komisarke in komisarji, tako kot rasizem in seksizem, je homofobija madež eh, na vrednotah eh, Evrope. Načelo enakosti je temelj tudi za raznolikost in za branjen žrtev. Danes je svet eh, poleg parlamenta pri boju proti homofobiji. Vse čas moramo spremljati, kje se pojavlja diskriminacija in se proti njej tudi boriti. To pomeni, da moramo braniti in izvajati pravice, ki smo jih zapisali v instrumentih človekovih pravic, v konvenciji o civilnih in političnih pravicah, v pogodbah, v listini o temeljnih človekovih pravicah in v evropski zakonodaji. Ne gre samo za spolno usmerjenost in identiteto. Gre za svobodo, vključno z pravico do svobodi govora, zbiranja, demonstriranja in izražanja v javnosti. Svet kot zakonodajalec je že naredil nekaj za zaščito evropskih državljanov pred diskriminacijo direktiva sveta, ki vzpostavlja splošni okvir za enako ravnanje pri zaposlovanju, prepoveduje diskriminacije na osnovi veru izpovedi, invalidnosti, starosti ali tudi spolne usmerjenosti, kar pomeni, da je za delodajalce že sedaj prepovedano, da diskriminirajo eh, homoseksualne osebe. Vendar pa se diskriminacija ne dogaja samo na delovnem mestu. Evropski državljani prav tako lahko pričakujejo enako obravnavanje v šolah, pri zdravniku, pri najemanju stanovanja in tako naprej. Nišče ne bi, bi smel biti žrtev diskriminacije zaradi svoje spolne usmerjenosti in nišče ne bi bil smel biti tarča napadov zaradi tega. Svet trenutno proučuje predlog komisije za novo direktivo, ki bi zaščito proti diskriminaciji razširjena na področje zunaj zaposlovanja, vključno s socialno varnostjo, zdravstveno varnostjo, izobraževanjem ter dostopom do blaga in storitev, vključno nepremičnin. Vendar pa veste, da pogajanja na to temo niso enostavna. Svet proučuje besedilo že od leta 2008. vse države članice se morajo zediniti, preden sprejmemo eh, ta zakonodajni akt. Vendar se delo nadaljuje in eh, dansko predsedstvo bo pripravilo poročilo o napredku za EPSKO svet v junijo. Zakonodaja je seveda temelj za zagotavljanje človekovih pravic, nikoli pa sama ne zadošča. Drugo orodje, ki ga imamo na volje, je povečanje osveščenosti. Spreminjanje odnosa je dolgo trajni proces. Spomnim se, da je pred petimi leti parlament eh, delil vrednote sveta, kar se je odrazilo v letu enakih priložnosti za vse v letu 2007. To nas je spomnilo, da so si vsi ljudje zaslužijo enako obravnavo, ne glede na rasno, etični zvor, starost, spolno usmerjenost in tako naprej. Dragi kolegi, nadaljevati moramo s tem delom. Agencija za temeljne pravice prav tako poglablja naše razumevanje diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti. Evropska unija prav tako prenaša svoje vrednote navzven z zunanjim ukrepanjem Evropski parlament, pa skrbno spremlja, kaj se dogaja. Pogled v časopise zadostuje, da vidimo, da se še vedno dogajajo homofobni incidenti tako v Evropi kot zunanji. Evropski parlament eh, igra ključno vlogo pri obrambi spolnih manjšin, ki jih eh, politika in zakoni ne ščitijo dovolj. Evropska unija je vodilna na področju uveljavljanja pravic eh, lezbih, homoseksualcev, biseksualcev in transseksualcev. Svet eh, in komisija pa delita odgovornost Evropskega parlamenta.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 naj ponovno povdarim, tukaj pred izvoljenimi predstavniki evropskih državljanov, da sta homofobija in transfobija nesprejemljiva kršitev človeškega dostojanstva in da nikakor nista združljiva z ustanovnimi vrednotami Evropske unije. Zato se komisija zauzema za boj proti eh, tem pojavom s vsemi močmi. Kot podpredsednica komisije, ki je pristojna za temeljne pravice in diskriminacijo, je moja naloga, da ohranimo načela enake obravnave posod eh, in za vse. Lezbike, homoseksualni biseksualni in transseksualni ljudje so še vedno žrtev izločevanja od eh, sovražnega govora, diskriminacije in ne strpnosti. Vsi to tudi vemo. Prav tako pa vemo, da so naše osnovno besedila, kot je listina temeljih pravic, preprečujejo kakršnokoli diskriminacijo na osnovi spolne usmerjenosti. In kot je zapisano v letnem poročilu glede izvajanja listine, ki je bila pred kratkim objavljena, komisija zagotavlja spoštovanje tega načela v vseh aktivnostih Evropske unije in tudi strani držav članic, ko izvajajo evropsko zakonodajo. Diskriminacija na osnovi spolne usmerjenosti je tudi prepovedana v naših direktivah, naprimer v direktivi o zaposlovanju komisija je podala predlog eh, za razširitev te prepovedi na dostop do eh, blaga in storitev, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, izobraževanje. To besedilo mm, je žal se zataknilo v svetu in eh, veselim se že poročila o napredku, ki ga bo pripravilo predsedstvo, tako da bi lahko nadaljevali z delom eh, na besedilo, ki zahteva soglasje v svetu. Zaradi tega je zadeva blokirana. Jasno pa je, da velika večina držav članic podpira eh, to besedilo. Ne samo, da imamo na voljo zakonodajo, tudi sodišče je večkrat potrdilo v svoji sodni praksi, da so direktive o enaki obravnavi eh, spolov in dostopu do blaga in storitev prav tako eh, prepoveduje diskriminacijo na osnovi eh, spolne usmerjenosti. To se pravi, da imamo zelo jasno pravno podlago in nobenega dvoma ni, kakšna je pravna osnova. pa vendar moramo skrbno spremljati zadeve. In eh, komisija ostaja eh, budna in sprejema vsakšno pobudo in parlamentarno peticijo, ki nas opozarja na prakso diskriminacije na osnovi spolne osmerenosti, kadarkoli eh, ugotavljamo, da gre za zadevo, ki sodi v Evropsko pri stojnost, eh, diskriminacija drugače spolno usmerjenih oseb je homoseksualci, lezbiki in tako naprej, se spremlja v Džafijo. Zaradi tega smo stvarili tudi agencijo o temeljnih eh, pravicah in jo pozvali, da pripravi eh, študijo glede glede diskriminacije proti LGTB osebam. Tudi preden se zgodijo eh, zločini, dobiti moramo podatke o tem, kje se dogajajo kazniva dejanja, tako da bi bolje razumeli, kakšni so trendi na tem področju. Poleg tega komisija nadaljuje s svojimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti v Evropi, v in si prizadevati za boj proti diskriminaciji ter spodbuja raznolikost. Spodbujamo organizacije civilne družbe in tudi nacionalne organe ter jih podpiramo pri boju proti diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti in eh, spolne identitete. Kar počnemo v Evropi, počnemo tudi zunaj Evropske eh, unije. Služba za zunanje delovanje se zelo dobro zaveda težav, s katerimi se sooča skupnost LGTB v tujini, v Rusiji, naprimer v Moldaviji in tako naprej, kjer ne gre samo za diskriminacijo in nasilje nad temi osebami, temveč tudi kriminalizacijo. Evropska unija vedno znova obsoja takšno ravnanje in poziva oblasti teh držav, da spoštujejo mednarodne zaveze na področju človekovih pravic, vključno z načelom enakosti in človeškega dostojanstva. Naj vas spomnim, da je Kathy Ashton, visoka predstavnica, obsodila homofobijo v svoji izjavi 17. maja pozvala je vlade, da izva, enako izvajo človekove pravice in jih spoštujejo, ne glede na spolno usmerjenost ali spolno identiteto. In vsakeč, ko obišče državo zunaj Evropske unije, ponovno opozarja na ta načela. In to zelo odločno. Gospe in gospodje, kot komisarka za pravosodje bom nadaljevala svojim delom v Evropi in poskušala narediti vse, kar je v moje moči, da bi obranila temeljne vrednote Evropske unije, ne samo na mednarodni dan boja proti homofobije, temveč eh, vsak dan v leto, kajti homofobija v Evropi nima mesta. Grazie commissaria Red. Voilà gospa komisarka, sedaj pa imajo besedo predstavniki političnih skupin. Začnemo s gospodom Buzitilom z Evropske ljudske stranke. Hvala, gospa predsedojoča, gospa podpredsednica Evropske komisije. Gospod komisar, kolegice in kolegi, ni nobenega dvoma, da Evropska ljudska stranka obsoja homofobijo in mnenja smo, da se je treba boriti proti homofobiji. To vedno povdarjamo in izkoriščamo priložnost, da to ponovimo tudi v tem tednu. V Evropi ni nobenega prostora za diskriminacijo katerekoli vrste in to velja tudi za homofobijo. Eh, in danes so vse politične skupine se usile skupaj in pripravile skupno resolucijo, da bi se izrekli proti homofobiji z enim glasom, ker to seveda eh, vključuje veliko tudi emocij, želi, da bi se ta razprava osredotočila na glavni predmet in sicer na homofobijo, drugače bo težko najti skupne osnove. In zato želimo eh, izpostaviti dve naslednji točki in sicer prvič moramo se zavedati meja naših pristojnosti, se, se pravi tega, kaj lahko naredimo in če se ne moremo. In moramo spoštovati načelo subsidiarnosti, ki je temeljno načelo Evropske unije. To pomeni, da zadeve, ki so v pristojnosti nacionalnih vlak, vlad naj bi. Eh, eh, bile obravnavane na nacionalni ravni. Drugič, moramo preprečiti obsojanje individualnih držav, predvsem v primirih, ko ni vlada določene države članice, ki je pristojna za določeno pobudo ali tudi za incident. Homofobija, gospa predsedujoča, je nesprejemljiv pojav in moramo zagotoviti, da jo bomo odpravili v Evropi in drugot. Da bi to storili na učinkovit način, moramo biti verodostojni in moramo biti trizni in ne tako čustveni pri ocenah in moramo spoštovati tudi meje našega svojega mandata. Predvsem pa moramo govoriti z enim glasom. Hvala. Hvala za skupino SND, eh, gospod Kašman, 2 minuti 30. Hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljam prispevek gospoda Buzutila in upam, da nam bo vsem uh, uspelo uh, glasovati z enim glasom proti homofobiji, kajti homofobija uničuje življenja, življenja tistih, ki uh, to prakticirajo, kot tudi tisti, ki to doživljajo, kajti uh, so vražna dejanja in tako naprej so uh, brazgotine naše celine, naprimer eh, smrt mlade mladiniča v Bruslu in sicer samo zato, ker je bil homoseksualec in tudi eh, v Moldovi imajo zakone v Ukrajini in tudi v Rusiji proti homoseksualcem in to je korak nazaj, ker ne omogoča, da bi praznovali to raznolikost ljudi, temveč, da bi zagotovili varstvo institucij. Eh, se je treba držati nekih zelo oskih stereotipov, tak je ta, taka je ta miselnost in to nima nobenega smisla. Torej, eh, če eh, se rodita dvojčka, eh, o, doraščata enako, en pa potem eh, je homoseksualec in drugi ne. In samo zato eh, se temu takoj odreče enaka zaščita in varstvo države. E, že v vzgoji moramo zagotoviti, da je dobro to, kar so, kar so. Drugače se bo ponovilo to, kar se je dogajalo v preteklosti. E, de, e, nekako še vedno e, izhaja, e, obstaja ta pritisk in ta ožina in namesto da bi uh, jih cenili kot uh, to, kar so, nekaj enkratnega in da so ljubljeni za to. Gospod Buzitil, strinjam se z vami, moramo spoštovati meje svojih pristojnosti. Nočem, da bi dopolnjevali to, kar smo se dogovorili, ampak ne smemo omejiti naših prizadevanj. In to je zelo pomembno. In če tudi poimenujemo države, kjer ni vse v redu, uh, Eh, potem jih vzamemo iz te in anonimnosti in spodbujamo tudi druge, da eh, sprejimajo zakone, ki eh, so usmerjeni proti eh, homoseksualcem, torej če ne nastopamo odločno. Eh, v, nekdo v tej hiši je rekel, da je že izkusil homofobijo, tudi jaz odkrito živim. Eh, um, homoseksualnost, ampak sem doživel to zelo redko, kajti jaz uh, prihajam iz uh, družine in družbe in sem imel vzgojo, ki me je podpirala, da sem lahko to, kar sem in da sem ponosen na to, kar sem. In ta uh, priložnost uh, mora biti zagotovljena vsakemu posamezniku v Evropski uniji in drugod. Hvala za to, da ste me poslušali. Hvala za skupino ALDE, poslanka Indvelde, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Čudila sem se. Prej smo se pogovarjali o krizi v evroobmočju in o spostavitvi eh, mehanizmov za stabilnost in imamo reševalni sklad. In spraševala sem se, ali eh, naj bi eh, jim odpustili eh, davke LGBT-jem, kaj ti, ti prispevajo k ekonomiji, k reševalnem skladu, k eh, reševanju držav v Evropski uniji, nimajo pa enakih pravic kot druge, drugi državljani, nimajo enakega varstva in storitev strani svojih držav in mogoče eh, tudi ne smemo zahtevati od njih enakega plačila davkov. Seveda je to ironično, to ni rešitev. Kolegice in kolegi, rešitev je, da nastopamo kot Evropska unija in kot državi članice in zagotavljamo iste pravice in isto varstvo vsem državljankam in državljanom EU. In čas je, da. Uh, uh, je Evropska unija na tem področju uspešna. Uh, uh, pozdravljam predvsem tudi resolucijo o homofobiji in eh, gospod Buzutil eh, zelo tudi cenim podporo in sodelovanje skupine ELS, kajti ta vse, vse strankarska podpora je jasen signal našim vladam doma, pa tudi vladam v državah kot so eh, Rusija, Moldova, pa veliko drugih držav je, ki zelo hudo ravnajo z eh, osebam LGBT. In tretja stvar je sovražni govor eh, vod, mnenjskih voditeljev, virskih voditeljev. To ni nekaj nedolžnega. To prispeva k uh, ozračju sovraštva, nestrpnosti in nasilja. In še zadnje, želim povedati tudi gospodu Busutilu, diskriminacija ni nujno eh, slabša od homofobije, kajti če toleriramo diskriminacijo, ne enako obravnavo, potem pošiljamo signal, da so nekateri manj uh, enaki nekovredni kot smo mi in to uh, utemeljuje homofobijo. Zato vse prosim, da iz vsega srca podprejo resolucijo, o kateri bomo glasovali jutri. Hvala za skupino zelenih, gospa Lunaček, minuto 30. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospe in gospodje. Pred enim tednom smo imeli Mednarodni dan proti homofobiji in v tem eh, parlamentu smo proslavljali tudi s poročilom po videu, tudi gospa komisarka v tem video eh, sporoča mladim, da se stvari izboljšujejo. Jaz sem lesbika in sem živela v času, ko uh, ni bilo tako lahko uh, povsod v Evropi in vem, kako je živeti s strahom, kako je se bati uh, z roko v roko, se sprehajati z. Uh, Eh, nekom, ki ga ljubiš po cesti ali eh, se s poljubom od njega poslobiti na železniški postaji. Eh, homofobija je iracionalni strah, to je nekako odpor do homoseksualcev, lezbiki temelji na predsotkih in ki vključuje tudi seksizem in to moramo obsoditi in moramo zagotoviti, da se ljudem ne bo treba bati zaživeti v polnosti. In v mnogih delih te celine se je mnogo izboljšalo, ampak kljub temu obstaja še razlog za skrb, kot rečeno nekatere države, Ukrajina, Rusija, Moldova eh, in so ljudje iz vlade ali tudi drugi, ki poskušajo uveljaviti zakone, ki preprečujejo javno eh, govorjenje o homoseksualnosti, eh, prepoznavnost in uh, govori v javnosti so tako pomembni za mlade, ki uh, želijo živeti to življenje in od nas uh, bo odvisno, da jasno povemo, da smo proti homofobiji, da sprejmemo, sprejmemo strategije in tudi načrte za boj proti, torej, proti homofobiji, tako da bomo zagotovili, da bo homofobija na naši celini Eh, nekaj, kar nišče ne bo podprl, nekaj, eh, kar vsi eh, obsojamo. Hvala za IKR, e gospod Kirkop, eno minuto. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, ko je George Weinberg nekoč rekel, da so korenine homofobije strah, strah in še enkrat strah. Zdaj se ljudje bojijo ekonomske varnosti in zato ne smemo Eh, dovoliti eh, diskriminacije nobene skupine ljudi. Potrebujemo bolj eh, s, eh, družbo z večjim potrpljanjem. Imamo različne poglede na vlogo EU na tem področju. Jaz mislim, da ima EU omejeno vlogo pri socialnih politikah, ampak nekatere eh, evropski narodi se hitreje eh, premikajo v smeri eh, enakosti. Eh, eh, možnosti za vse. Mislim, da je dobro, da smo danes enotni in da rečemo, da je temeljna vrednost naše celine. Vsi si zaslužijo humanost, eh, eh, dostojanstvo, človekove pravice, ne glede na spolno usmirjenost. In nič manj od tega zame eh, ne bo spremljivo kot to. Eh, hvala, gospod Kirkop, ali sprejmate eh, vprašanje z modrim eh, kartonom? Hvala. Uh, Hvala, gospod Kirkop. Ali ste eh, z mano mnenja, da bi eh, čim prej eh, uvedli pravico tudi istospolnih porok v vseh državah članicah? Ali ste za to eh, tudi doma? Eh, torej, koalicijska vlada bo. Eh, eh, bo eh, na vsak način v odnosih z drugimi državami eh, opozarjala na to in trenutno se tudi posvetuje, kako eh, uvesti istospolne civilne poroke. Ehm, za GUE ehm, de Jong, minuto 30. Gospa predsedujoča, prejšnjo soboto sem tu sodeloval z, v razpravi z mačarskimi politiki in novinarji in ena od točk je eh, bila razprava o tem, da se pojem družine omejuje na heteroseksualne družine in to že gre v smer sovraštva do homoseksualcev. Mnogo več, eh, vedno več je takih zakonov, eh, Eh, in v številnih družbah pač ni možno javno razpravljati o tem ali organizirati parad ponosov. In mislim, da potrebujemo predvsem tudi modele eh, eh politike, ki eh, živijo kot homoseksualci, lezbike in tako naprej in so s tem zgled drugim. Eh, kajti v mnogih evropskih državah se je situacija žal poslabšala in naša naloga je, da se to spremeni, da podpremo ljudi, ki so pogumni, ki se priznavajo k svoji usmirjenosti in ki tudi spregovorijo o situaciji. Um, uh, torej, ko bomo imeli urejene stvari v EU, bomo lahko eh, kritizirali tudi druge. Eh, bil sem malo razočaran, ko sem slišal, da niste pripravljeni sedaj govoriti o spremembi civilno-pravne obravnave eh, odnosov med eh, gej in lesbikami. Hvala, sedaj pa imajo besedo drugi. Eh, in zač, prva gospa Strifler. Hvala, gospa predsedujoča, dragi kolegi. To, kar se dogaja v nekaterih evropskih državah glede omejevanja svoboščin in um, pravic istospolnih partnerjev zelo zaskrbljujoče. Homofobija se izraža v državah članicah in v tretjih državah na različne načine. In sicer od nasilnega govorjenja do umorov. In zato eh, se moramo proti temu boriti in pozvati. Eh, pristojne ustanove v teh državah, v Rusiji, v, na Mačarske, v Romuniji in drugot. Svoje zakone morajo pregledati v luči evropske zakonodaje o temeljnih pravicah. Evropska komisija pa si mora zabeležiti, kje so prisotne vse te zakonske prepovedi in to upoštevati tudi v svojih dvostranskih dogovorih in v sosedski politiki. Zelo obžalovanja vredno je to, da gej, lezbike, biseksualci in transeksualci niso še polno priznani člani naših skupnosti in da obstaja nasilje ter um, diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti. Zakoni, ki uzakonjajo takšno diskriminacijo, so za Evropsko unijo uh, katastrofalni. Hvala. Hvala. Besedo ima gospa Gijom. Dve minuti imate na voljo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Uh, Pred nekaj leti smo že sedmič zapored ehm, praznovali dan boja proti ksenofobiji in lahko rečemo, da se stvari obračajo na bolje, vendar pa realnost kaže, da je boj še vedno potreben. Odločen boj proti nasilju in diskriminaciji, eh, katerega žrtev so um, ehm, LGBT-ji vsakodnevno. V preštevilnih državah sveta je dejstvo, da je nekdo istospolno usmerjen, eh, ogrožujoče za te osebe. In zato je treba tem osebam nuditi tudi mednarodno zaščito. Vendar pa ugotavljamo, da, so, da je tukaj še veliko manevrskega prostora, saj so uh, osebe LGBT še vedno žrtve diskriminacije. In zato je treba sprejeti določene ukrepe in jih upoštevati. Prvič, uh, treba je upoštevati izobraževanje za uh, spoštovanje različnosti že od najmlajših let naprej. Drugič, treba je sprejeti uh, Eh, pravico do poroke istospolnih partnerjev. In tretjič, eh, predvideti je treba sankcije za homofobna dejanja in govor na isti način, kot so predvidene za rasistične izjave. Hvala, besedo dobi gospod Latvor. Hvala. Eh, Slišali smo, da je Združeno kraljestvo med uh, najboljšimi, kar zadeva pravice LGBT. Ne morem govoriti uh, uh, uh, o tem, kako je bilo prej. Uh, ampak mi se seveda za, za, zauzimamo za te poroke. Poroke so seveda uh, v nacionalni pristojnosti, vendar če uh, se tak par. Eh, preseli v drugo državo, kjer zgubi ta civilni status in tudi starševske pravice, je to problem. Mnogi LGBT-ji v eh, Evropi se soočajo z diskriminacijo in homofobnostjo, homofobijo. Ne gre samo za sovražni govor, temveč tudi za nasilje in umore. Eh, zelo podpiram, pozdravljam tudi podporo ELS pod vodstvom gospoda Puzeltila torej tudi v Angliji smo dosegli naspred, napredek, ker so vse, um, ker so vse e, stranke bile za to. Ni še tako dolgo, ko je bilo drugače, ko smo imeli zakone, ki, zakone, ki so prepovedovali enakopravnost LGBT-jev, sedaj pa je drugače, sedaj so možne registracije in eh, želimo tudi poroke. Sedaj pa gospod eh, posel dve minuti. Gospa predsedujoča. Najprej želim povedati kolegici Radford, da bo eh, naša skupina šele danes večer eh, razprav, eh, glasovala o tem, ali podpira to raz, resolucijo ali ne. Če poslušam to razpravo, se bolj nagibam k ne in sicer zato, ker sicer sem odločen nasprotnik homofobije in eh, borec za človekove pravice ni pravic LGBT-jev, to je eh, brez veze, so človekove pravice in seveda eh, eh, moramo se boriti tudi za človekove pravice homoseksualcev in moramo zagotoviti, da se jih ne diskriminira. Zato imamo eh, člen o protidiskriminaciji v naši pogodbi, imamo zakone o protidiskriminaciji in imamo listino o temeljnih pravicah. In tam, kjer se to ne spoštuje, ampak take primere mi prosim navedite v EU, je seveda potrebno eh, poseči vmes tudi. Na, pravno in to naj se zgodi, ampak o tem danes sploh ne govorimo. Ves čas razpravljamo spet enkrat o tako imenovanem zakonu homoseksualcev, lahko si za ali proti, ampak to nima nobene zveze s človekovimi pravicami in tudi nič skupnega s listino o temeljnih pravicah. V listini o temeljnih pravicah izricno piše, da vsaka država svobodno odloča, kako definira zakonsko zvezo in poroko. In to je bilo izricno vključeno v listino o človekovih pravicah, da bi države kot Nemčija in tudi Mačarska imeli možnost, da rečejo, zakonska zveza je zakonska zveza med moškim in žensko. To je izredno eh, zagotovljena pravica iz naše listine o temeljnih pravicah in to ne moremo vreči v isti koš s homofobijo. To je možno politično kritizirati, ampak tega ne moremo metati skupaj v en koš eh, s tem, kar groznega dela gospod Putin v Rusiji in kar prav tako obsojam. Na zadnjem plenarnem zasedanju v Strasburu sem svaril pred ideološko zlorabo človekovih pravic. Človeškove, človekove pravice so preveč dragocine, da bi jih metali v en koš z družbeno-politično propagando. In zato moram reči, da sem ogorčen nad mnogimi toni v tej razpravi. Sem proti um, kršitvam človekovih pravic, sem proti homofobiji, sem pa tudi proti ideološki propagandi. Hvala. Gospa Gönc, minuto 30. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi na tem področju nas čaka še veliko dela. Kaj ti? Nimamo smirnice oziroma direktive o protidiskriminaciji, ki bi veljala za vsa področja. Za istospolne pare ni zagotovljeno, da se lahko prosto gibljajo na področju Evropske unije, kajti lahko izgubijo status partnerstva, če se preselijo v drugo državo. Tudi eh, priporočila Sveta Evrope posta, obstajajo na tem področju. Poleg pravnih vidikov pa želim spregovoriti o tem, da potrebujemo družben okvir, ki spoštuje drugačnost v vsej Evropi. Nas čaka še veliko dela na tem področju, politični akteri, mediji. Eh, izobraževalna sfera igrajo pri tem pomembno vlogo. Mačarska bi lahko bila ponosna na to, da imamo eh, predpise o protidiskriminaciji, ki bi lahko bili zgled drugim, ampak že druge se je zgodilo, da je policija poskusila prepovedati eh, parado ponosa v Budimpešti, kajti tam pač prihaja tudi do nasilnih protidemonstracij in vodstvo Budimpešte eh, dela vse, eh, da ne pride do teh parad ponosov in trenutna mačarska politika krepi eh, to držo ki pa si ga je v Evropi in na Mačarskem ne želimo. Komisijo čaka nekaj dela, komisija mora poskrbeti za izvajanje ustreznih direktiv in mora nadzirati izvajanje teh direktiv in razen tega potrebujemo Evropo brez diskriminacije. Svet naj bi se strinjal s horizontalno direktivo proti diskriminaciji in države članice morajo storiti več za strpnost z izobraževanjem in dialogom. Hvala. Hvala. Sedaj pa ima besedo eh, gospod Jakons, gospa Jakonsari. Eno minuto. Samo en moment. Gospa Gönc, ali sprejmate modri eh, karton? Gospod Poselt, prosim. Hvala. Želim vprašati kolegico Gönc naslednje. Ali viste, da je vlada Fides eh, da se bori proti desno ekstremistični stranki Jobik tudi z novimi zakoni, medtem ko socialistična opozicija sem bral v časopisu, eh, v parlamentu celo sodeluje z Jobikom, ali to drži in če, potem bi rad slišal vaše mnenje o tem. Hvala. No, moja, moj odgovor je jasen. Kra ne, tega sodelovanja ni v mađarskem parlamentu. In sicer zato ne, ker je linija Jobika nespremljiva za socialiste, ne samo v tem vprašanju, temveč tudi v vseh drugih vprašanjih. Vlada Fides se premika vedno bolj v politično skrajnost, kajti politiki uh, um, uh, Fidesa želijo preprečiti Eurogames. Eh, uh, uh, in tudi Fides vlada v Budimpešti ni dovolila parade ponosa, kar se prej ne bi zgodilo. Veliko bi še imela povedati o tem, ampak žal ni dovolj časa. Hvala, kolegica Jakonsar, eno minuto. Gospa predsedujoča. Ministr Wamen ima prav. Homofobija je sramota v Evropi in kar zadeva evropske vrednote. Hvala, da se je gospa Redding tako jasno opredelila proti temu pojavu. Evropsko unijo se ceni pa vsem svetu, predvsem tudi zato, ker uh, ustraja na spoštovanju človekovih pravic. In zato je treba v vseh državah skrbiti za to, da bo zakonodaja takšna, da ni diskriminatorna da tudi ne prihaja do prikrite stigmatizacije. Ne sme eh, prihajati do marginalizacije, to je pomembno predvsem za mlade. Hvala eh, gospodu Vamenu in gospi Reding. Eh, želim pa se zahvaliti tudi predsedniku Obami, kajti on je kot prvi ameriški predsednik eh, se izrekel za. Eh, poroke med istospolnimi partnerji. In to je napredek. Sedaj pa gospa Hed, eno minuto. Hvala. Uh, Seveda je. Mislim, da je to vprašanje veliko bolj pomembno, kot naprimer, če govorimo o mlečnih kvotah in seveda gre za emocionalno vprašanje. V Evropi je, torej vsak dan prihaja tudi do eh, pritiska na te ljudi, celo do nasilja in pravzaprav je škoda, da nismo dosegli še večjega napredka. Imamo direktivo proti diskriminaciji, ampak je v nekem eh, prašnem predalu, eh, kaj ti prihaja do opozicije do te eh, direktive, predvsem zaradi pravice LGBT-jev. Na mačarskem slišimo, da je poroka možna samo med moškim in žensko in tudi v drugih državah prepovedujejo informacije o homoseksualnosti. Torej, deloma je zelo težko uh, to razumeti in predvsem uh, tudi beseda družina je tak sporen pojem. Definicija EU eh, e družine ni v skladu s sodobnim časom in pravzaprav je to škoda, kaj ti temelj Evropske unije so človekove pravice in to se nanaša tudi na pravice LGBT-jev in moramo najprej poskrbeti za red eh, doma. Sedaj pa ima besedo gospod Thompson eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Evropska unija je bila vedno vodilna v boju za več demokracije in človekovih pravic in zato moramo jutri sprejeti to resolucijo proti homofobi homofobiji. E, osebe LGBT ne smejo biti diskriminirane zaradi spolne usmerjenosti. Vendar žal je še vedno tako, da so te osebe diskriminirane in ponižene zaradi spolne usmerjenosti povsod v Evropi. Kot političarka, kot evropejka moram reči, da mora to prenehati, da se s homoseksualci ravna drugače. Moramo se boriti proti diskriminaciji, kajti samo potem se, bo širil, se bodo širile te pravice. Ehm, na Danskem bodo Eh, poleti sprejeli zakon, ki bo omogočal poroko homoseksualcev tudi v cerkvi. EU e mora nastopati progresivno v boju za vrednote, ki so temeli našega sožitja in naše družbe. Hvala. Sedaj pa gospod Derden eno minuto. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Kot je povedala gospa komisarka, je Belgija pretresena zaradi smrti mladeniča, ki je bil ubit zaradi svoje spolne usmerjenosti. To kaže, kako visoka je stopnja homofobije in kaže, da morda ta problem še vedno preveč podcenjujemo, čeprav resnično obstaja. Ni pa to omejeno samo na Belgijo. Istospolno usmirjene osebe so v večini držav članic žrtve nadlegovanja, diskriminacije, tudi fizičnega nasilja. In proti temu bi se morali sistematično boriti. Evropska unija, ki glasno oznanja osebne svoboščine in eh, nediskriminacijo, bi se morala tako kot Belgija boriti za akcijski načrt za boj proti tovrstnim diskriminacijam. To sem izpostavil tudi v svojem poročilu. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa bomo začeli s postopkom CatchDI. Gospa Sinclair je prva na seznamu. Izvolite. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Kot uh, oseba, ki je odkrito priznala svojo spolno naravnanost, me poznate in uh, moj pomislek pa je, v tem, da vsi pravijo, da je homofobija nekaj slabega. Ampak eh, sama moram reči, da sem bila žrtev dveh homofobnih incidentov tukaj v tej hiši in parlament ni ničesar ukrenil. Kaj pa v tretjih državah? Tam je verjetno stvar še težja. Podobno, kot je rekla Brunica Latford, je verjetno prav najbolje biti gej v Združenem kraljestvu. Žal pa je veliko ljudi takih, ki ne morejo tega trditi. In v Ukrajini je podobno. Kmalu bo tam potekalo Evropsko nogometno prvenstvo, ki, je, ki si ga Ukrajina deli s Polsko. Vendar pa je tam veliko kršitev človekovih pravic tudi v povezavi z geji. Zakaj bi kdorkoli, katerikoli poslanec Evropskega parlamenta sploh hotel iti v Ukrajino ali ne bi morala celotna Evropska unija bojkotirati tega prvenstva? Hvala. Grazie, la parola all'onorevole Morganti. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Morganti. Gospod Morganti. E Gospod predsedujoči, predsedujoča. Sveda je prav, da se borimo proti razlikovanju, proti diskriminaciji in da obsojamo vse oblike nasilja. Ampak obstajajo neke ključne vrednote, ki jih ne moremo spodkopavati, kot je naprimer zakonski stan, kot je poroka med moškim in žensko, katerega namen je imeti otroke. Lahko živimo drug z drugim, obstajajo instrumenti priznavanja istospolnih partnerstev, ampak ne moramo tega enačiti z zakonom, prav tako tudi ne otrok. Mati narava je poskrbela za to, da sta za otroka potrebna moški in ženska in tega ne moramo spremeniti. Vsi imamo pravico živeti v miru, ne glede na spolno usmerjenost in obstaja potreba po vzajemnem spoštovanju. Spoštovati pa treba tudi naravni red stvari. Hvala lepa hvala lepa za besedo. Gospa komisarka, gospod minister, veseli me, da sem slišala vaše mnenje. Ne bom se dotaknila težav v tretjih državah, kajti probleme s homofobijo imamo tudi znotraj Evropske unije. Prejšnji teden je poslanec našega parlamenta v svojem govoru rekel, da so istospolno usmerjeni ljudje bolni, da jih je treba zdraviti. Tukaj, znotraj Evropske unije, imamo težave in vedno me presenetijo to vrstne izjave. Kadar nekoga srečam, se sama nikoli ne sprašujemo o njegovi ali njeni spolni usmerjenosti. Ampak vedno poskušam ugotoviti, da moji prijatelji in ljudje, ki, s katerimi se srečujem, da so to dostojni ljudje in da imajo enako mnenje do življenja kot jaz. Zato me skrbi, da je ta skupnost istospolno usmerjenih žrtev toliko napadov. Če partnerji istega spola ne morejo biti predmet neke zakonodaje ki bo ustrezna za nje v posamezni državi članici, mora Evropska unija poskrbeti za to vrstno zakonodajo, kajti drugače ne bomo mogli rešiti tega problema. Hvala. Grazie, la parola all'onorevole Prendergast. Hvala lepa. Zdaj pa Prendergast. Thank you, a uh, chair. A uh, year after year. Hvala, predsedujoče. Vsako leto posebej pozivamo k nerazlikovanju skupine LGBT in to tako znotraj Evropske unije kot v tretjih državah. Nedavno smo se srečali s predstavniki skupine LGBT in takrat smo bili tudi z vami in gospa Redingova na tem sestanku in izmenjali smo mnenja. Kot je predstavnik sveta pravilno poudaril, kljub temu, da prihaja do razlikovanja, ne prihaja do razlikovanja samo na delovnem mestu, ampak moramo upoštevati enako obravnavanje vseh ljudi, ne glede na vero, na spolno usmerjenost in tako naprej. In mislim, da je ta direktiva blokirana v svetu zaenkrat. Nadaljevati je treba s temi razpravami. Vzajemno priznavanje civilnega statusa med državami članicami kaže, da moramo ukrepiti našo zakonodajo. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Cornelissen. Ja. Thank you, Chair. Um, afgelopen zondag was ik in de Oekraïne. Hvala lepa, predsedujoča. Prejšnjo nedeljo sem bila v Ukrajini. In tam sem upala, da bom se udeležila prve parade ponosa, vendar pa so jo žal morali odpovedati. Več kot 500 nacionalistov je protestiralo proti temu in policisti niso uspeli zaščititi te parade ponosa. In to ni edina stvar, ki se dogaja v Ukrajini. V Ukrajini sta zdaj dva predloga zakonov pod drobnogledom za to, da bi okrnili pravice gejev in lezbik. Ukrajina si želi prostotrgovinskega sporazuma, potovanja brez vizumov in tako naprej, vendar pa mi moramo jasno povedati, da prosta trgovina in prosti pretok ljudi lahko dosežemo samo s svoboščinami in pravicami zagotovljenimi vsem državljanom, ne glede na spolno smerenost. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa. Miranda. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Predlog širjenja direktive o boju proti diskriminaciji je zelo zanimiv in zato je treba deblokirati ta proces. Zelo sem ponosna, da sodelujem v skupini LGBT v Evropskem parlamentu, kjer se borimo proti homofobiji sovražni govor, verbalno in fizično nasilje, diskriminacija na delovnem mestu in diskriminacija na splošno je področje, proti katerem se treba boriti na vljuden, strpen način, brez nasilja. Vsak dan umre oseba zaradi nasilja, ki je homofobične narave. Več kot 70 državah še vedno preganjajo homoseksualce in jih obsojajo na smrt. Zato moramo v Evropi se še toliko bolj potruditi, da se bomo borili za pravice homoseksualcev in da jim bomo ponudili vso našo podporo. Hvala. Grazie. La parola alla commissaria Reding. Hvala lepa. Zdaj pa komisarka Reding. Izvolite. Gospod predsedujoča, menim, da smo imeli tukaj kvazi soglasnost med govorniki. Homofobija nima mesta v Evropi. Ne v svoji odprti, ne v zaprti obliki oziroma skriti obliki. In to v nobeni državi članici tudi v tistih državah članicah, ne, ki so nove članice Evropske unije. In ne sme prizadeti nobenega državljana, kdorkoli že to je. Tako v Evropski uniji, kot v tistih državah izven Evropske unije, ki želijo imeti odnose z Evropsko unijo. To sem jasno povedala tudi v svojem govoru in citirala sem gospod Eštonova, ki redno posreduje pri konkretnih incidentih oziroma elementih v teh državah. No, gospa predsedujoča, ker se strinjam vsem, ne bom ponavljala vsega, kar je bilo povedano. Postavljeno pa je bilo eno vprašanje, na katerega sem že večkrat odgovorila v pisni obliki. Mislim pa, da je pomembno, da odgovorim nam tudi tukaj v tej dvorani, zato da bodo stvari jasnejše. In sicer gre za povezavo med direktivo o prostem pretoku in o vzajemnem priznavanju istospolnih parov. Veste, da direktiva o prostem pretoku omogoča prosti pretok in za vstop državljanom Unije in njihovim družinskim člankom, ne glede na priznavanje istospolnih zakonov ali partnerstv. Tako priznavanje je nestvarnega pomena za namene uporabe direktive. Člen 24 direktive pravi in zagotavlja, da istospolni pari, ki izvajajo svojo pravico do prostega pretoka oziroma gibanja, imajo enake pravice v okviru pogodbe kot tudi istospolni pari v državi članici gostiteljici. Samo dejstvo za izvajanje prostega pretoka ne pomeni, da taki pari dosežejo več pravic v državi gostiteljici, kot so zagotovljene njihovim državljanom. Vprašanje priznavanja porok oziroma zakonskih zvez ne spada v področju uporabe direktive o prostem pretoku. Če naj to uporabljamo pravilno, države članice ne potrebujejo ustreznega oziroma točnega izvajanja, ampak morajo samo dovoliti vstop in bivanje tistim parom in njihovim družinskim članom, ključno z zakonskimi partnerji, ne glede na njihovo spolno usmerjenost. To pomeni, da morajo vse države članice dovoliti pravico državljanom Unije in njihovim zakoncem, ne glede na spolno usmerjenost država članica gostiteljica pa nima obveznosti, da prizna to zakonsko zvezo v okviru svojega, svoje nacionalne zakonodaje. To je pravno vprašanje. Če to pravno vprašanje ni ustrezno rešeno, kaj moramo narediti? Naj podam konkretni primer. Prišlo je do zavrnitve strani polskih organov da bi izdali certifikat o civilnem statusu državljanu, ki se želi poročiti ali skleniti izven zakonsko zvezo v tisti državi članici, kjer je to omogočeno. Komisija je posredovala pri teh oblastih, pri teh organih in rekla, da je ta praksa nezdružljiva s poštovanjem zasebnega in družinskega življenja. Poljski organi so nas obvestili, da bodo uvedli ustrezne ukrepe in odpravili zahtevo po navajanju spola bodočega zakonca. Tako pravi zakon in poskusila sem obrazložiti, kako lahko mi, ne da bi naredili veliko zmedo iz tega, posredujemo pri neki državi članici za to, da ta spremeni neustrezno prakso, če ni v skladu s evropskimi pravili. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj pa še gospod Vaman. Fru Forman, ere medlemmer, komisar. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, če lahko povzamem to, kar smo slišali, bi rad najprej z veseljem povdaril, da ne glede na to, kdo govori svet komisija ali Evropski parlament, vsi zauzemamo enako stališče in to je, da se moramo boriti proti diskriminaciji in da se moramo držati naših temeljnih vrednot. To področje si zasluži naše najtesnejše sodelovanje. Jasno sem tudi povdaril, da delovanje v svetu usklajuje z delom v svetu Evrope in v prizadevanjih, da nihče ne bi trpel zaradi diskriminacije ali preganjanja zaradi spolne usmerjenosti. S tem povezano je tudi zelo pomembno, da vse države članice sprejmejo ukrepe za to, da zagotovijo, da se lahko zaščiti temeljne pravice vseh državljanov v v skladu z zakonodajo, vendar pa je to pomembno tudi v praksi. Zato se bo dansko predsedstvo še naprej trudilo za razširjenje direktive o boju proti diskriminaciji, kar je zelo pomembno v povezavi z bojem proti diskriminaciji na delovnem mestu. Slišali smo zelo močne izjave in te izjave bom predal naprej svetu. Istočasno pa vam lahko zagotovim, da se bo dansko predsedstvo potrudilo in si prizadevalo, da bomo ščitili vse temeljne pravice do zadnje sekunde našega predsedstva za vse državljane v celotni Evropi. Poslanci, komisari ali pa člani sveta, ne glede na to, katere ideologije smo, katere spolne osmirenosti smo, imamo vsi skupno nalogo in to je, da poskrbimo za to, da bo homofobija postala ena od grozovitih delov naše zgodovine, ne sme pa postati tudi del naše prihodnosti. Zato bomo poskrbeli. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Pet predlogov za resolucije imamo, vključno oziroma za zaključek razprave. Glasovali bomo o tem v četrtek. Naslednja točka na